Dear colleagues, it is uh, time to start. Dragi kolegi, čas je, da začnemo. Veliko dela nas čaka danes in veliko glasovanj. Če ste pripravljeni, lahko začnemo. In preden začnemo z glasovanjem, Bi rad povdaril skupino obiskovalcev iz moje regije, ki so danes tukaj. Zahvaljujem se jim, da so tukaj med glasovanjem. Zdaj pa lahko začnemo z deveto točko na našem dnevnem redu. Gre za proračun za leto 2016, mandat za trialog. To je poročilo gospoda Lavije. In če ste pripravljeni, lahko začnemo. Za glasovanje. Predlog spremembe 1. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 2 v treh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeta. Drugi del, za, drugi del, za, proti, bomo preverili.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 proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 4 za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Avete votato tutti? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa prehajamo k kompromisnemu predlogu. Ena, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe šest. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe sedem. V treh delih. Prvi del. Za? Proti? vzdržani. Sprejeto. Drugi del. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Tretji del. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 8. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 9. Za, proti, vzdržani bomo preverili. Avete votato tutti? Ste vsi glasovali? To je chiuso. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 10. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 11. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 12. V dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, bomo preverili. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja? Sprejeto. Drugi del. Za? Proti vzdržani sprejeto. 13. Za? Proti vzdržani. Bomo preverili. Ste vsi glasovali? Ne, enega imamo preveč ste sedaj vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog 2. Za, proti, vzdržani. Sprejeto. Sedaj pa bomo elektronsko glasovali o osnutku uh, tega mnenja. Glasujemo.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 pa bomo glasovali o deseti točki. Elektronsko glasovanje. Gre za odločitev v začetku medinstitucionalnih pogajanj v skladu z, članom, z členom 73 poslovnika. In sicer na eh, temo nadzora in dejavnosti za zagotovitev uporabe zakonodaje o živilih in krmi. Glasujemo.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 Sedaj pa prehajamo k glasovanju o 11. točki dnevnega reda. Gre za učinkovito rabo virov in prehod na krožno gospodarstvo. Poročilo peti kajmenedo. Iniciamo subito con. Takoj bomo začeli. Kompromisni predlog 3. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Sedaj pa eh, prvi člen ITRE, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 70 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 71 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa kompromisni predlog 4. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani sprejeto. Sedaj moramo glasovati o predlogu spremembe 78, kolegice Dali. Za, proti, vzdržani, zavrnjena. Drugi člen odbora ITREK, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjena. Sedaj pa tretji člen, eh, prvi odstavek odbora ITREK, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predloga sprememb 82 in 83, ki sta identična. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog sprememb 84 je bil umaknjen, 85 za proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 86 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 87 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 88 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa kompromisni predlog 5. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 89. Kolegice Molnar. Za, proti, vzdržani, bomo preverili. Avete votato tutti? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. In to vrnjeno. Sedaj pa kompromisni predlog šest. Za proti vzdržani sprejeta. Člen 12 odbora Impl. Za. Za. Proti. Zavrnjeno. Kdo se vzdrži, sem pozabil. Zavrnjeno. Predlog spremembe 99 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 100 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 101 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 107. Za? Proti? Vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 103 ne se upravičuje. Ti so brezpredmetni. Sedaj smo pri členu 14 odbora M. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 7. Za? Proti? vzdržani sprejeto. Tretji člen odbora Empel za proti vzdržani zavrnjeno. Četrti člen odbora Empel za proti vzdrž. Ne, bomo preverili. Hvala, hvala, hvala. Mm-hmm. Avete votato tutti il voto? Ste usi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. Peti člen odbora MPLS. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Šesti člen odbora MPLS. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Osmi člen odbora MPLS za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Deveti člen odbora Empel, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Želite preveriti? Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Deseti člen odbora EMPL za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 108 za, proti, vzdržani. Rekel bi, da je to sprejeto, ampak bomo preverili. Avete votato tutti? Tutti glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Votiamo adesso l'emendamento. Sedaj pa bomo glasovali o predlogu spremembe 109. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 111. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto to 12 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 114 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa kompromisni predlog 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. Člen, člen 18 odbora Empel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 vzdržane, sprejeto. Uh, 155, VSA, proti, vzdržane, torej zavrnen, 156, VSA, proti, vzdržane, zavrnen, 157, za, proti, vzdržane. Torej, vzdržanje. Zavrnen. 158 za, proti vzdržanje. Zavrnen. 159 za, proti vzdržanje. Zavrnen. Kompromis 10, to je za, proti vzdržanje. Sprejeti. 175. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 176. Za, proti, lahko to preverimo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. gore. Ne, zavrn. To se mi se izgleda za proti vzdržani sprejet. Kompromis se najste. Kdo je za proti vzdržani sprejeto? Sedaj pa 183, kdo je za proti vzdržani sprejeto zavrnjen. 184 glede za, proti, vzdržani. Bomo preverili, glasujemo. Avete votato tutti? Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa kompromis 12. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Votiamo gli emendamenti 190. 194 in 195 sta identična. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog so 196. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Kompromisni predlog 13. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Sedaj pa moramo glasovati o šestem členu mnenja odbora ITRE. O prvem delu. In sicer besedilo brez ekološke oznake in kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj smo pri predlogu spremembe 215. Kolega Turmes je vložil ta predlog spremembe, glasovali bomo v treh delih. Prvi del, kdo je za? Proti. Zdržani sprejeto. Drugi del, za. Proti. Zdržani sprejeto. Tretji del, za. Proti. Vzdržani sprejeto. Sedaj pa kompromisni predlog 14. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. Sedaj smo v predlogu spremembe 219. Za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 221. Gre za? Proti. Vzdržani. Ne vem, kaj počnejo socialisti. Ste za ali proti? Sprejeta. No, nihče ni dvignil roke. Se upravičujem. 222. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 15. Za, proti, vzdržani, sprejeta. Sedaj pa glasujemo o predlogu spremembe 228 eh, z dopolnilom, kdo je za. Proti, vzdržani, sprejeto. Predloga spremem 234 in 235 sta identična. Kdo je za? Proti, vzdržani. Bomo preverili. Avete votato tutti? Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa 14. člen, tretji odstavek, mnenje odbora ITRE. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Votiamo il compromesso. Kompromisni predlog 16. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 17. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 246 za, proti, vzdržani, bomo preverili. Avete votato tutti, voto è chiuso. Ste vsi glasovali, konec glasovanja, zavrnjeno. 249 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 253 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 254 samo v prvem delu bomo glasovali, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kom drugi del je brezpredmeten, sedaj pa kompromisni predlog 19. Kompromisni predlog 19. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 251. Za proti vzdržani sprejeto 252, za proti vzdržani zavrnjeno. Sedaj pa če peti člen, prvi odstavek mnenja ITRE, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Prvi člen, prvi odstavek, mnenje odbora EMPL, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 20, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa glasujemo o 13. členu, drugem odstavku mnenja odbora ITRE, drugi del. Kdo je za? Proti? Zdržani? Bomo preverili. Avete votato tutti? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj predlog spremembe 284. Kolega Turmesa. Za? Proti? vzdržani spletno. Sedaj pa 287. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 292. V dveh delih. Prvi del. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Drugi del. Za? Proti? vzdržani, zavrnjeno. Smo pri predlogu spremembe 293 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa. No. We have to vote. Votiamo adesso l'emendamento 200.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 305. Ne, se upravičujem. Glasovati moramo o devetem členu odbora ITRE. Za, proti, vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 305. Za, proti, vzdržani zavrnjeno. 306. Za proti, vzdržani. Bomo preverili. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Respinto. Zavrnjeno. Sedaj pa kompromisni predlog 21. Za, proti, vzdržani sprejeto. Člen 13. Mnenje odbora MPL. Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjeno. 15. člen, mnenje odbora za zaposlovanje, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 7. člen, eh, prvi eh, del, mnenje odbora ITRE, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 10. člen, mnenje odbora ITRE, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno bomo preverili. Avete votato tutti? Il voto è chiuso? Respinto. Zavrnjena. Sedaj pa 13. člen, prvi del mnenja odbora ITRE, kdo je za, proti, stržani, zavrnjeno. 14. člen, prvi del eh, mnenja odbora ITRE, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 22. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 320. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 321. Za, proti, vzdržani, bomo preverili.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 325 za, proti, zdržanje sprejeta. Kompromisni predlog 23 za, proti, zdržanje sprejeta. Sedaj pa bomo glasovali o 329 in 330. To sta identična predloga. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 17. člen odbora ITRE za proti zdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog 24. Kdo je za proti zdržani zavrnjeno? Eh, sprejeto. 335. Kdo je za proti zdržani zavrnjeno? 336. Kdo je za proti zdržani zavrnjeno? vzdržani zavrnjena. 337 za, proti, vzdržani bomo preverili. A vete, bo ta to tudi? Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjena. Kompromisni predlog 25. Za, proti, vzdržani vzdržani sprejeto. Osmi člen odbora uh, eh, itire. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 345. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Hmm, se upravičujem. Ne. 345. Čakaj, kdo je za? sprejeta. Predlog spremembe 72 za, proti, zdržani, sprejeto 346 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 26 za, proti, vzdržani, sprejeto. 354 ki je v skladu z kompromisnim predlogom. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 347. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Sedaj bomo glasovali v predlogu spremembe 359. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Bomo preverili. c'è un SD di troppo. Enčlan socijali, eh, stranke socialistov in demokratov preveč glasuje. Matijas? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromisni predlog 27. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto kompromisni predlog 28. Za? Proti? Vzdržani? sprejeta. Kompromisna predlo, eh, oziroma predloga spremenja 362 in 473 sta identična. Kdo je za? Proti. Kdo se vzdrži? Zavrnjena. 363. Kdo je za? Proti. Vzdržanje. Zavrnjeno. 366. Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjeno. 367. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 29. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 393. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 375 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Pravo spremembe 376. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 377 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 378 za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani, sprejeta. 379 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 380 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 30 za, proti, vzdržani, sprejeta. Sedaj pa smo pri predlogu spremembe 390. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 391 za. Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 392 za. Proti? vzdržani, sprejeto. 394 za, proti, vzdržani, sprejeto. 395 za, proti, vzdržani, sprejeto. 396 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 397 v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani zavrnjeno. Sedaj pa smo pri predlogu spremembe 307. V drugem delu predloga 397 ne bomo glasovali, ker smo prvi del zavrnili. 307 torej za. Nihče? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Smo pri tretjem delu 13. člena mnenja odbora ITRE. Kdo je za? Proti? Vzdržani, zavrnjeno. 18. člen mnenja odbora ITRE. Kdo je za? Proti? Vzdržani, sprejeto. Smo pri 19. členu mnenja odbora ITRE. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Pogomisni predlog 31. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Sedaj pa. Ček? Eh? Ma bene. Želite preveriti? Dobro. Stiamo verificando il compromesso. Preverili bomo glasovanje o kompromisnem predlogu 31. Dobro, dobro. Avete votato tu? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa 16. člen mnenja odbora za zaposlovanje. Kdo je za? Proti? vzdržani, zavrnjeno. 17. člen za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 16. 16. člen mnenja odbora ITRE, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 11. člen mnenja odbora ITRE za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 12. člen mnenja odbora ITRE, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 409. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 410. Za, proti, vzdržani, sprejeta. Sedaj pa prvi del 20. člena mnenja odbora ITRE, kdo je za proti, vzdržani, sprejeto. 11. člen mnenje odbora za zaposlovanje. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 411. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del 7. člena mnenje odbora ITREK. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, zavrnjeno. Smo pri predlogu spremembe 412. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 413. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 414. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 415 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 416 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 417 za, proti, vzdržani, zavrnjeno prvi del kompromisnega predloga 32. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Drugi del kompromisnega predloga 32. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 427. Za? Proti? Vzdržani? Bomo preverili. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromisni predlog 33. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Prehajamo na predlog spremembe 437, kolega Lajnena, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdržani. Zavrnjena. Predlog spremembe 438. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjena. Predlog spremembe 439. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeta. Kompromisni predlog 34. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeta. Predlog spremembe 444. Za proti, vzdržani, zavrnjeno. 445 za, proti, vzdržani, sprejeto. 446 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 35 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj smo pri sedmem členu mnenja odbora za zaposlovanje. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno? Prvi del, 21. člen mnenja odbora ITRE. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno? Tretji del eh, člena 21. mnenja odbora ITRE. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto? 22. člen mnenja odbora ITRE, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 24. člen ITRE, kdo je za, proti, vzdržani, bomo preverili. Avete votato tu? Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 456 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 457 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 459 za. Proti vzdržani sprejeta. Kompromisni predlog 36. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeta. 467. Za? Proti? Vzdržani sprejeta. 468 za, proti, vzdržani, zavrnjena. Predloga spremem 469 in 470 sta identična. Kdo je za? Proti. Zdržani zavrnjeno. 471 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 472 za. Proti. Bomo preverili. jeg får tuba stil til. Så, uh, eh, sorry. Stopp, stopp. Så, prøver vi to igjen. Ok, now we can vote. Dobro, zdaj pa lahko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 474. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 475 za, proti, vzdržani, sprejeto. 477 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 476 za, proti, vzdržani vzdržani zavrnjeno. 478 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 4. pa predlog spremembe 1. Kaputo, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 2. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Predlog predlogi sprememb 5, 3, 4, 5 in 6 so identični. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 8. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predloga sprememb 7 in 9 sta identična. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predloga spremem 10 in 55 sta identična. Kdo je za? Proti? Vzdržani? sprejeta. Predloga spremem 15 in 12 sta ravno tako identična. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta. Kompromisni predlog 1. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta. Predloga spremem 23 in 24 sta identična. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta. Predlog spremembe 25 za, proti, vzdržani, sprejeta. Zdržani. Zavrnjeno. Kompromisni predlog 2. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 36. Kdo je za? Ne, se opravičujem. Se opravičujem. Glasovati moramo še v drugem delu predloga spremembe 31, po luči Bonafé, kdo je za? Proti? Zdržani bomo preverili. Avete votato tutti? Il vot... Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 36 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predloga sprememb 37 in 38 sta identična, kdo je za. Proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 39 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 40 za, proti, vzdržani, bomo preverili. Avete votato tutti? Ste tutti glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 41. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 42. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 43. Za proti, vzdržani, sprejeto, predlog spremembe 44 za, proti, vzdržani, sprejeto, predlog spremembe 45 in 46 sta identična, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, predlog spremembe 47 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, predlog spremembe 48 za, proti, vzdržani, vzdržani. Bomo preverili. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 49 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 50 za, proti. Vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 51 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 52 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 53 za, proti, vzdržani zavrnjeno. ele, ste za ali proti, sprejeto. Predlog spremembe 54. Kdo je za? Proti? Vzdržani? 56. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 57. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 58 za, proti, vzdržani, sprejeta. 59 za, proti, vzdržani, zavrnjena. 60 za, proti, vzdržani, zavrnjena. 61 za, proti, vzdržani, sprejeto. 62 za, proti, vzdržani, zavrnjena. In sedaj bomo glasovali in sicer elektronsko o celotnem besedilu. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeta. Čestitke poročevalki. Miss Pietikainen. Gospod Pietikainen, hvala lepa za vaš aplaus. Vendar pa bi se zelo rada zahvalila poročevalcem v senci. Torej, hvala lepa vsem, ki so tako vsebinsko prispevali k temu besedilu in vsi ste bili zelo konstruktivni. Pa čeprav smo imeli včasih manjša ali pa večja nesoglasja. Skratka, hvala lepa vsem. Hvala. Siepa, you have you have to learn Italian. Se moramo naučiti vsi italijansko, kajne? Okay. We can go to the next point. In... Sedaj pa prehajamo k naslednji točki na našem dnevnem redu. Gre za trajnostno mobilnost v mestih. Poročevalka je Eleonora Evi. Siete pronti, possiamo iniziare. Če ste pripravljeni, lahko začnemo. Kompromisni predlog 1. Kdo je za? Kdo je za kompromisni predlog 1? Proti? Vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 50 v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Drugi del? ne, predlog spremembe 51, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeta. Predlog spremembe 52 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa kompromisni predlog 2. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeta. Kompromisni predlog 3. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 5. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 67. Kolegica Iračega si je peres. Kdo je za? proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 4. Za, proti, zdržani, sprejeta. Predlog spremembe 86. Kolegice Müller, kdo je za? Proti, vzdržani, ELS za sprejeto. Predlog spremembe 100. Kdo je za? Proti? Držani sprejeto. Kompromisni predlog za? Proti? Vzdržani sprejeto. Kompromisni kompromisni predlog 7. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 8. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 107. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno predlog spremembe 109. Za? Proti? Zdržani? Bomo preverili. Avete votato tutti? Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog 9. Za? Proti? Zdržani? Sprejeto kompromisni predlog 10. Za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 114. Za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 118. Za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 11 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 12. Za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 13. Za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 37 za, proti, vzdržani, sprejeta. Predlog spremembe 41 za, proti, vzdržani, sprejeta. Predlog spremembe 42. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeta. In še končno elektronsko glasovanje. Glasujemo.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 Now we can vote the item 13 in our agenda. Sedaj pa smo pri 13. točki na našem dnevnem redu. Gre za poročilo LINS. Proizvodnja, dajanje na trg in uporaba medicirane krme ter razveljavitev direktive sveta 90 skozi 167. Če ste pripravljeni, lahko začnemo tudi z tem glasovanjem. Predlog spremembe 19. Ne, glasovali bomo v sklopu

zdržanje zavrnjeno. Glasovanje v sklopu o predlogih sprememb 157, 158, 18 in 111. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Glasujemo v sklopu o predlogih sprememb 20, 159, 112 in 73. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog 3. Za, proti, vzdržani sprejeto. Sedaj pa smo pri drugem delu predloga spremembe 84 kolegice Müller. Gre za dopolnilo, kdo je za? skupaj z ustnim predlogom spremembe, ki ga je zahtevala skupina Alde ali kdo nasprotuje temu ustnemu predlogu spremembe, ne, potem glasujemo. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Sedaj smo pri eh, predlogi sprememb 7 in 86. Kdo je za? Proti? Vzdržani? sprejeto. Sedaj glasujemo v sklopu o predlogih spremenb 88 in 94. Kdo je za? Proti? Zdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 91. Kdo je za? Proti? Zdržani sprejeto. 92 za? Proti? vzdržani zavrnjeno. 95. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. Predloga sprememb 97 in 98 sta identična. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. 99 in 100 sta identična za proti, vzdržani, sprejeto. 89 in 90. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 8. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Naslednji je s tem brezpredmeten. Sedaj smo pri predlogih sprememb 9, 106 in 105. To so identični predlogi sprememb. Glasujemo. Da je za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlogi sprememb 10, 107 in 108 so identični. Kdo je za? Proti. Zdržani sprejeto. Predlogi sprememb 11, 109 in 110 so identični. Kdo je za? Proti. Zdržani sprejeto. 113. Prvi del. Prvi del predloga spremembe 113. Drugi del je nesprejemljiv, ker presega obseg tega predloga. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe. 114 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 115 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 116 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 149. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 150. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj glasujemo o predlogih sprememb 151 in 246. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 152 in 247 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 42 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 43. Kdo je za? Proti, zdržani, zavrnjeno predlog spremembe 248 za, proti, vzdržanje bomo preverili. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Te vsi glasovali, konec glasovanja sprejeto. Predlog spremembe 153, kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. 154 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 160 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Želite preveriti? Ajdemo dati tudi. Ste vsi glasovani? Konec glasovanja. Sprejeto z veliko večino. Slabo sem pretomačil en del tega rezultata. 161. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromisni predlog 5. За proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 171 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa glasujemo o predlogu spremembe 173. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 172 za, proti, vzdržani, zavrnjeno kompromisni predlog šest. Za, proti, vzdržani sprejeto. Predloga sprememb 202 in 251. Kdo je za? Proti? Zdržani bomo preverili. Avete votato tutti? in votek. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog deset. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog sprejembe 211. Kdo je za? Proti. Vzdržani zavrnjeno. Predlog sprejembe 212. Proti vzdržanje sprejeto. 213 za, proti, vzdržanje zavrnjeno. 217 in 71. Kdo je za? Proti, vzdržanje zavrnjeno. Sedaj pa 218. Za, proti, vzdržanje zavrnjeno v sklopu 219 in 72. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Sedaj smo pri predlogu spremembe 231. Ne? Se opravičujem? Ja? 231. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 232 za proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. 235 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 240 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. Smo pri predlogu spremembe 241. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 242 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 243 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 244 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 245 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 21 za, proti, vzdržani, sprejeto. 22 za, proti proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 23. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 24. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 25. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 26. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 29 za, proti, vzdržani, sprejeto, 30 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 32 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 33 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predvsem 34 za proti, vzdržani, zavrnjeno. 35 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 1. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 44. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 45 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 2. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 2. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 55. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 56. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 67. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 69. 68 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 69 za, proti, vzdržani, sprejeto. 70 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno 75 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa bomo glasovali o celotnem besedilu in sicer elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto.

Now it is a game, only 30 amendments. Okay. Le bo igrica, samo 30 predlogov sprememb. Naslednja točka na našem dnevnem redu je glasovanje o 30. in 31. letnem poročilu o spremljanju uporabe prava Evropske unije. Poročevalka je gospod Gutland in lahko začnemo. Predlog spremembe 1. Za. Proti Vzdržani sprejeto. 2. Za. Proti. Bomo preverili. Avete votato tutti, il voto è... Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. 3. Za. Proti. Zdržani, sprejeto. 4. Za, proti, zdržani, sprejeto. 6. Za, proti, zdržani, sprejeto. 7. Za, proti, zdržani, sprejeto. 8. Za, proti, zdržani, sprejeto. 9 kompromisni predlog 3. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 9, ki je v skladu z kompromisnim predlogom 3, kdo je za. Proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 11. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 12. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 13. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 14. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 1. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 18 je v skladu s kompromisnim predlogom 1. Za, proti. Vzdržani bomo preverili. Avete votato tutti? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 20. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 21. Za. Proti vzdržani, sprejeto. 22 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 23 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 24 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 2 za, proti, vzdržani, sprejeto želite preveriti elektronsko glasovanje o kompromisnem predlogu 2. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 26 za, proti, zdržani, sprejeto. smo pri predlogu spremembe 30 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Ampak bomo preverili. Niste najbolj prepričani. No, poleg tega niti ne zaostajamo. Ste si glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. 29 proti 29.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 proti, zdržani. Bomo preverili, se upravičujem. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. To se je rezultat. 34 za, proti Zdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 36 za. Proti. Zdržani zavrnjeno. 37 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 38 za, proti, vzdržani zavrnjeno. In še končno glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Iskrene čestitke kolegici Guteland, ki je ni tukaj. Pa dobro, vseeno čestitamo. Okay, we have, uh, some five... Zdaj pa petminutni odmor in potem pride sem uh, glavni poročevalec um, odbor za proračun. Dear colleagues, kolegice in kolegi, tukaj je gospod Fernandez, splošni pročevalec za proračun 2016. In tukaj nam bo predstavil glavne prednostne naloge pri proračunu. No, pa še nekaj bi rad podaril postopek pri proračunu je zelo dolg. To dobro vem, kaj ti sam sem bil poročevalec za proračune že v preteklosti. In med takšnim postopkom uh, poročevalec uh, obišče številne odbore in potem pokaže, kakšne so glavne prioritete poročevalca za naslednje leto. No, prav tako pa tudi razložim vsem članom, kakšne so glavne težave pred nami. In sem prepričan, da bo omenjeno nekaj glede plačil. To je pogost problem, ki ga moramo reševati na koncu leta v tem računskem postopku. No, ampak dajem besedo kar poročevalcu in potem gremo naprej še na razpravo o posamečnih točkah. Torej, kar prosim, beseda vaša. Merci, Hvala lepa, gospod predsednik. tukaj bom predstavil prednost naloge, no predvsem pa bi rad poslušal um, vaše modre besede, tako da bi lahko vsi skupaj prišli do čim boljšega proračuna. Tukaj je seveda predsednik, ki odlično pozna proračun, kajti tudi sam je bil že proračvalec za proračun in dobro ste se znali tudi z vsemi težavami pri tem delu. Naj povem, da smo sprejeli glavne smernice na prenajem zasedanju 13. marca 2015. Tako imamo tri točke. Zaposlovanje, podjetja, sploh MSP-ji in pa podjetništvo oziroma podjetniški duh. To seveda potem tudi vpliva na same prednostne naloge in pa računske vrstice. Seveda ne smemo pozabiti tudi na interno in pa zunanjo solidarnost, kot tudi na varnost in pa migracije med drugim. Glavno načelo je tole. Moramo spoštovati zaveze iz preteklosti, moramo spoštovati kompromise. To mora biti nekaj čisto normalnega. Skupaj s svetom smo dosegli uh, soglasje, torej načrt plačil za tisto, kar ni bilo izplačeno v preteklosti. Uh, Torej, neplačne obveznosti so logična posledica iz um, preteklih dejstev, ampak gledajte, uh, sedaj sploh ne smemo več govoriti o teh problemih, kajti tisto, kar je bilo obljubljeno, mora biti plačano. In um, če govorimo o plačilih, to niso neka nova sredstva, to so že izdani računi. To so že oblikovani in izvršeni programi iz preteklosti. In o tem smo se že vsi dogovorili v preteklosti. In smo rekli, da bomo to izvedli. Uh, ampak od leta 2007 do 2013, naprimer namenim kohezijsko politiko, to je najbolj kočilo vprašanje tukaj, in dosegli smo kompromis um, po 2016, um, da bi dodali še 2 milijardi um, evrov um, za neplačane obveznosti. No, ampak v redu, obveznosti je eno in obveznosti so tudi večletni finančni okvir. Včasih se zgodi, da so naprimer neke države sprejele eh, MFF, države članice so podprle te večletne finančne okvire, kajti to zahteva soglasje. Potem, potem pa posledično ne sprejmajo um, proračuna, ki je vezan na MFF. In ravno tukaj pri MFF moramo vse skozi spominjati svet na to, da imamo tukaj nekaj novosti. To je fleksibilnost in pa možnost, da obsta, obstajajo um, torej še um, določene marže iz preteklosti, neuporabljen manevrski prostor. To je fleksibilnost in to je bil naš pogoj za to, da smo znižali proračun. Pa čeprav vemo, da ima EU več pristojnosti kot pa prej in pa um, več nas je, se danes je 28 v EU in podobno. No, kljub temu pa imamo majhen proračun, znaša samo en odstotek eh, evropskega BDP, vsega skupaj 145 milijard evrov in glede na to moram reči, da te številke jasno kažejo, kako zelo pomembna je dodana vrednost evropskega proračuna. 6 odstotkov proračuna se nanaša na administrativne stroške oziroma operativne stroške. Eh, potem ostalih eh, 93 pa se nanaša na naložbe. To jaz pa kaže, kako visoka je dodana vrednost našega proračuna. Jasno je, da bo ta proračun um, vezan tudi na Evropski um, sklad za naložbe. Znašli smo vpliv na obzore 2020 uh, in pa CEF uh, za eno milijardo. Uh, in potem smo tudi uporabili manjvski prostor, ki ga prej svet ni želel. Določen marš, določen manjvski prostor še vedno obstaja in to moramo sedaj čim bolje izkoristiti, tako da bo proračun smotrno izveden. In to vpliva torej na te razmake marže. Naj omenim še časovnico. Imamo sedaj mandat za trialog. To bo 23. junija um, izglasano v odboru, potem julija na plenarnem zasedanju, potem 30. septembra bomo imeli um, še uh, predloge sprememb, potem konec septembra še um, za resolucijo oktobra, potem 28.30. Um, odbor za proračun um, o predlogu sprememb, potem 28. oktobra glasovanje na plenarnem zasedanju in potem še 29. oktobra um, pa še razprava. tukaj bomo govorili zlasti o tem odboru, torej odboru za okolje. In omenim um, razdelek 2, tukaj imamo program Life. Tukaj se za 6,4 odstotka povečujejo prevzeme obveznosti uh, in pa 1,4 odstotka uh, plačila, potem uh, tretji razdelek Food and Feed in pa program za zdrave. Tukaj imamo za 2,1 odstotni dvig um, za prevzem obveznosti in pa 4 odstotke za food and feed, torej živila in krmo in potem 4 odstotke za zdravje, za prevzem obveznosti in pa še za plačila, uh, food and feed um, 28,6 odstotka, dvig in pa še zdravje uh, 23,1 odstotka. Torej, s tem dvigom plačil naj bi tudi uh, večinoma Eh, znižali primere neplačnih obveznosti. Potem agencije dobro poznate, eh, EFSA naprimer, EFSC in pa EIA, e tukaj ne bi eh, sredstva znižali za 2 odstotka, kar pomeni, da bi na koncu to pomenilo 10 odstotno razliko, kar je več kot 5 odstotkov znižano za institucije. Potem M število delovnih mest je isto kot prej pri EMI, ampak agencija pa želi um, 37 odstotkov več in mislim, da moramo to vprašanje agenciji obravnati posamično po agencijah. Potem naprej, tukaj še uh, vprašanje pilotnih projektov. V tretjem razdelku imamo težavo izčrpali smo že vse razmake in se ta komisija predlaga, da bi mobilizirali instrument za fleksibilnost za 124 milijonov evrov. Ampak um, naš cilj pri fleksibilnosti je zlasti to, da bi dosegli čim boljše pilotne projekte tudi v okviru tega tretjega razdelka. Potem, gledajte, pilotni projekti, na vas še enkrat spomnim, ti projekti in pa pripravljalni ukrepi so tudi pogojeni z Eh, omejitvijo in sicer z eh, finančno uredbo. Kajti tam imamo največ 100 milijonov za pripravljene ukrepe in pa 40 milijonov za pilotne projekte. Pa še nekaj, kot sem že povedal. Tukaj sem zato, da govorimo zlasti z vami, torej da vi poveste svoje mnenje, tako da skupaj oblikujemo čim boljši proračun in bom vse vzel na znanje, vse eh, vaše predloge in mnenja. In prav zato sem tukaj. In zato bom tudi sedaj vtihnil na te točke. Grazie, José Manuel. En... Hvala lepa, José Manuel. Pri... Začel bom kar jaz in izpostavil prioritete tega odbora, kajti jaz se v odboru ukvarjam z zadevami povezanimi z proračunom, potem pa bom mogoče še kateri drug kolega prosil za besedo in dopolnil uh, moj prispevek. V eh, tretjem letu eh, novega večletnega finančnega okvira smo in, in v tem tretjem letu izvajanje proračuna bi moralo priti že do ustreznega izvajanja. Nažalost pa zaradi neporavnanih eh, plačil to ni mogoče. Tudi izvajanje programa Life eh, je včasih eh, ovirano zaradi neporavnanih plačil. Kot odbor menimo, da morajo biti sredstva, ki bodo na voljo za prihodnje leto za program LIFE v skladu z večletnim finančnim okvirom. Torej, obdržati moramo ta program, kajti to je prioritetni program našega odbora. Imamo celo vrsto programov, aktivnosti, ki so vključene v. Uh, tretji eh, razdelek eh, Evropske komisije. Tukaj gre za majhne in majčkene programe, ki naj bi bili v korist naših državljanov in ki se vežejo na javno zdravje, na zaščito potrošnikov. Dobro. Tudi ti programi bodo ustrezno financirani, hkrati pa se bomo tudi v njih ustrezno poglobili, kajti tukaj gre za programe, ki so v korist evropskih državljanov. Po drugi strani pa želimo, da bi vse postavke, ki se vežejo na okolje, na javno zdravje, na podnebje in tako naprej, ustrezno obdržali, kajti tukaj gre za postavke, eh, ki vključujejo veliko programov. To so eh, področja, ki so pomembna za evropske državljane. Potem pa eh, so tukaj še decentralizirane agencije. Veliko je različnih agencij, e FCM e, e in tako naprej, ki eh, spadajo pod nadzor tega odbora. Tema agencij je tema, ki jo pogosto obravnavamo, kajti pogosto ugotavljamo, da večletni eh, finančni eh, okvir komisije zahteva zmanjšanje zaposlenih v agencijah in zaradi tega agencije ne morejo opravljati svojega dela. sredstva za upravljanje nalog, ki eh, smo jih zahtevali mi zakonodajalci, eh, prejemajo od zunaj. Upravljanje nalog eh, zahteva ustrezne človeške vire, ampak kadrovski načrt agencij pogosto ni v skladu z mandatom, ki smo ga dali agencijam. Zaradi tega moramo biti izjemno pozorni, kajti če po eni strani želimo, da agencije upravljajo več dejavnosti, jim ne moremo hkrati, eh, ne moremo hkrati od njih zahtevati, da zmanjšajo število zaposlenih, kajti potem je te naloge enostavno nemogoče uporabljati. In to eh, se eh, zdi temu odboru prioriteta v povezavi z proračunom. In to smo izpostavili tudi v eh, pogovorih in prepričan sem, da bodo eh, težavna tudi pogajanja z svetom. Eh, želi kdo besedo? Madame Grostette, Grote e... Grostette, Grote. François, prosim. Hvala, bom zelo kratka. Hvala lepa kolegu, da ste prišli in predstavljate to zelo, zelo obsežno delo. Vemo, kako uh, veliko dela nas čaka in pa kakšne so tukaj težave. Ampak gledajte, v celoti vas podpiram. Podpiram to, kar je povedal uh, predsednik odbora. Sploh glede zdravja. Kot prvo, podpiram to, kar ste povedali glede agencij, ki so za nas relevantne, sploh eh, glede Evropske agencije za zdravje, EMA. Je to. Vedno več se zahteva in na neki točki te agencije ne morejo več opraviti svojega dela. Eh, mi veliko zahtevamo in ne morejo vsega opraviti, če nima zadosti osebja. Torej, nekatere agencije so izjemno resne, odlično delajo, to moramo poštevati. Ampak včasih je nemogoče vse storiti. Ne moremo sedaj zniževati osebja za te agencije. Potem drugo vprašanje, še vedno glede zdravja, to me je zelo pri srcu. Tukaj uh, imam proračun, ki je povezan tudi z našim odborom in pa um, z raziskavami. Uh, tu gre za vprašanja, ki so vezana na oboje, na zdravje in pa na raziskave. Glede tukaj, tukaj moramo zagotoviti potrebna sredstva, kajti ta teden sem se pogovarjala z nekaterimi posamezniki glede izvrševanja uh, uredbe o pediatričnih zdravilih, potih o um, EMI in pa o inovativnih zdravilih in podobno. Dejansko moramo ohraniti visoke proračune, kajti tukaj potrebujemo napredek, naprimer, sploh preiziskava glede teh stvari. Včasih se mi zdi, kot da Evropska komisija um, sploh ne namenja velike pozornosti zdravju v splošnem proračunu. In mi, mi tukaj moramo pokazati, kako pomembno je to vprašanje, moramo pokazati svojo politično voljo, kajti te stvari so zelo pomembne za evropske državljane in to potem lahko pokaže v praksi dodano vrednost Evropske unije. Hvala. Ja, ich möchte auch nochmal an dasselbe Horn stoßen. No, tudi sam bi nekaj dodal in opozoril na to, da imajo te agencije tudi svoje uh, stranke in uh, povpraševanje se povečuje seveda se potem čas čakanja povečuje. Jaz sem recimo kontaktna uh, oseba za emo in uh, to je res uh, zelo pereč problem. Kaj ne bi mogli tudi agencije ustrezno obravnavati, tudi komisijami tistimi, ki uh, Uh, ustanavlja agencije, potem pa dohaja do tega, da se zmanjšuje število zaposlenih, da se znižujejo stroški za kadre. Dejstvo je, da morajo stranke biti ustrezno obravnavane, tako strani EME e ali drugih agencij in zato potrebujemo ustrezno število osebja. Pomembno je, da je a, agencija lahko fleksibilna. Kaj ti um, pod eno zakonodajo dobi, ta pod drugo drugačne, na papirju to mogoče zdrži, v praksi pa ne. Kolegi so se že dotaknili tega vprašanja in velika večina v našem odboru meni, da je treba zagotoviti ustrezen zrak za dihanje tem agencijam. Treba je najti praktične načine, ki so izvedljivi. Yes, thank you, Hvala lepa, Kebrandi. Hvala lepa, predsednik, hvala lepa, gospod Fernandez, da ste prišli. Se strinjam s kolegi glede agencij, ampak bi pa rad omenil še nekaj drugega. In sicer uh, učinkovitost izvrševanja proračuna mora biti bolj v spredju. Celoten proračunski postopek je pretirano tehničen in vsake znova se zapletamo v te težave. Uh, Mi smo tukaj politiki, ne vodimo knjig, mi želimo pač rezultati, sredstvo, ki jih želimo porabiti. Naprimer, okolje. Tukaj imamo uh, Life, uh, eh, 3,4 milijarde evrov za to proračunsko vrstico v tem MFF-ju in rezultati so dobri. Ampak po drugi strani pa imamo naprimer še del kmetijske politike, naprimer um, eh, schemo za okolje. In, um, tukaj imamo 27 milijard evrov. Eh, za teh sedem let, torej veliko več za kmetijstvo in okolje. Ampak rezultati, te rezultate pa je glede na mnenje računske sodišča ne mogoče meriti v praksi, kajti torej imamo 22 eh, milijard, ampak mislim, da je ne mogoče meriti, kako se ta sredstva potem porabijo. In to je zelo pomemben eh, problem. Life, na primer, je zelo uspešna vrstica in tukaj vedno primankuje sredstev. Uh, Po drugi strani pa porabimo 22 uh, eh, milijard za um, to schemo za okolje in pa petistvo, kjer pa ni praktično nobenih rezultatov. In to je zelo uh, temeljen problem. To je izpostavilo tudi računsko sodišče. Naj citiram odstavek iz uh, letnega poročila za 2013. Piše, ugotovili smo, da je um, izbor projektov predvsem osredotočen na to, da se porabi razpoložljiva EU sredstva, oklepajo um, to uporabijo ali pa se to izgubi. Kot drugo, izpolnevanje pravil šele kot tretje, v določenem meri samo, um, je to odvisno od pričakovanih rezultatov. Kot tretje še ve. Kot politiki mislim, da vsi želimo um, čim bolj učinkovito uporabljena sredstva, želimo pokazati evropskim državljanom, da ima EU proračun dodano vrednost. In da ni tukaj EU proračun samo zato, da porabljamo neka sredstva. Glede na te sklepe računskega sodišča, glede na to, kar sem sedaj povedal, torej kako je s LIFE-om in pa na drugi strani schemo za okolje oziroma kmetijstvo, ali bi se lahko bolj osredotočili na učinkovitost in pa smotrnost proračuna za 2016.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 katere kontaktna oseba sem, ne moremo dopustiti, dopustiti da bi se sredstva za njo še naprej zmanjševala. Uh, recimo, imeli smo težave z ebolo, kjer je ta agencija imela ključno vlogo. Zagotovili smo strokovnjake uh, iz Evropske unije, uh, bili smo koordinatori in to je včasih težko, če nimamo dovolj ljudi. Pomembno je, da se agenciji še naprej zagotovi ustrezna količina zaposlenih. Tega zdaj ne moremo krčiti. To moramo nujno zagotoviti. In eh, ne moremo sprejeti, da ne bi bilo zagotovljenih dovolj proračunskih sredstev. Soočamo se z mnogimi izzivi, tudi z novimi uh, infekcijskimi boleznimi, uh, s tuberkulozo, s HIV-om. Mnogo bolezni je takih, ki jih v Evropo prinašajo turisti in zato je absolutno nedopustno, da bi agenciji oduzeli sredstva, kajti potem ne bo mogla opravljati svoje naloge. Ne morem sprejeti, da bi se zmanjšal proračun agencije EDCD. To bi bila katastrofa. Gre torej za dvostotno znižanje proračuna in eh, treba je pokriti tudi stroške selitve. Eh, odbor za nadzor proračuna mora najti eh, neko rešitev. Agencija potrebuje nov sedež, In eh, gre za to, da je treba proračunska sredstva razdeljevati odgovorno. Mi vedno protestiramo, kadar eh, se zmanjšujejo sredstva agencij. Po eni strani želimo ustanavljati agencije, vsak dan se pojav, ponavlja debata na temo agencij eh, in agencije bi se pa potem lahko morale zanesti na nas. Če znižujemo proračunska sredstva, je to politično nekorektno. Hvala lepa, gospod predsednik, in hvala lepa, eh, gospod Fernandez, da ste prišli sem in da mm, boste predstavili, in ste predstavili ta proračun 2016. Rad bi se pridružil kolegom. Bi pa še dodal par stvari uh, glede treh pomembnih področjih kot prvo, gospod Grebrandi je že omenil to, da je sveta govora o proračunskih vrsticah, ki so povezane z okoljem, saj neposredno. Ampak gledajte, tukaj imamo potem veliko eh, dejavnosti, ki so financirane iz EU sredstev, ki pa niso pod okriljem odbora Envi, ampak imajo pa kar znaten vpliv na evropsko okolje in pa naravo v Evropi. Moramo poskrbeti za to, da pri drugih proračunskih vrsticah um, ni kakšnih eh, sredstev, ki so uporabljena v nasprotju z našimi prizadevanji, torej našim prizadevanji um, za okolje. Potem kot drugo, zelo pomembno vprašanje, izvrševanje obstoječe zakonodaje. Life, na primer, ste že omenili, rad bi pa omenil še nek drug program EU, Natura 2000. Kot smo videli iz izkušenj, imamo v številnih težavah eh, hude težave pri financiranju omrežja Natura 2000. Delovni načrt komisije vključuje določene obveznosti, zato da se revidira um, tudi direktiva glede habitata, um, kar je tudi um, povezano z Natura 2000 in mislim, da moramo poskrbiti za to, da obstoječe direktive se ustrezno financirajo. Financiranje pri Naturi 2000 mora biti v redu in šele potem lahko revidiramo obstoječe urede, prej pa ne. Pa še zadnja pripomba uh, agencije, se strinjam s tem, kar so povedali kolegi in kolegice, radi pa še izpostavljam nekaj specifičnega EFSA. Uh, torej eh, Agencija za varnost hrane. Sedajmo eh, novo uredbo za GSO, ta bo pomalo začela veljati in mislim, da bo morala EFSA praviti predvsej več dela kot pa prej. Veliko bo zahtevkov za nova dovoljenja za proizvode GSO, torej za gensko spremenjene organizme. In sedaj torej bo marsikdo pričakoval veliko dela od EFSA. Njihov delež dela bo precej višji in zato je zelo neodgovorno, da sedaj znižujemo proračun za EFSA. Če se to zgodi, potem lahko um, to pomeni zelo huda okoljska tveganja, ravno zaradi proizvodov GSO v Evropske unije. In to je nasprotje s tistim, kar želijo evropski državljani. Hvala. Hvala, gospod Kadenbach. Äh, Lahko podprem, kar so povedali govorniki pred menoj. Gre predvsem za to, da Evropska unija eh, izpolni obveznosti, ki si jih je zadala in ki so tudi zapisane v pogodbah. Tukaj gre zlasti za eh, člen 168 PDEU tam so obravnavana celotna zdravstvena vprašanja. Gre za to, da se zagotavlja in zdržuje in nadgrajuje ustrezen nivo eh, na področju zdravja. In agencije si prizadevajo za to. Zato si je treba prizadevati za eh, boljšo sposobnost, za boljšo financiranje teh agencij, da bodo sploh lahko izpolnjevali obveznosti iz člena 168. Thank you very much. Hvala. Nihče več ne želi besede. Želite morda eh, odgovoriti na kakšno vprašanje oziroma pripombe? Prosim hvala. Ja, tukaj govorimo o osnutku proračuna komisije in potem bo tudi svet opravil obravnavo tega predloga proračuna. In običajno je tako, da uh, potem dobimo slabe novice iz sveta. Bomo videli, kakšno bo stališče sveta na koncu, ampak nasplošno rečem, um, lahko da se strinjam z vami. Glejte, sedaj moramo gotoviti, kako je z um, stroški rezov znižan. Recimo, želimo rezultate pri agencijah in obstaja neka meja, od katere naprej agencija sploh ne more več opravljati svojega dela in potem ima to strošek ali pa posledice za Evropo in o tem moramo razmisliti potem izvrševanje in učinkovitost proračuna. Sveda smo za čim boljše izvrševanje, ampak gledajte, tukaj smo v novem večletnem finančnem okviru, imamo nove politike in pa tudi, naprimer, novo kohezijsko politiko in okolje tukaj vključeno. Potem imamo novo kohezijsko politiko, kjer veliko držav uporablja kohezijsko politiko za inovativnost, za gospodarsko rast in pa za raziskave med drugim. In potem je seveda vprašanje izvrševanja zelo, zelo bistveno. In uh, vse skupaj moramo gledati globalno. Tudi rezultate moramo obravnati na takšen način, na splošno, na globalno. Naj povem, um, kako je s tem. Če na primer ne bo javnega razpisa pri nekem programu, potem bo na koncu rekli, ja, ni bilo izvrševanja in pač ni nobenih argumentov, ker ni bilo to izvršeno, ampak moramo gotoviti, zakaj ni prišlo do izvrševanja. Kajti, če sploh ni javnega razpisa na začetku, potem je jasno, da to nikoli ne bo izvršeno. Če prepozno sprejemo, na primer, operativni program za državo, potem je jasno, da bo to tudi vplivalo na izvrševanje, ki bo slabše kot pa pričakovano. In to moramo vedeti. Torej, še enkrat imamo novo kohezijsko politiko, prav tako pa tudi novo kmetijsko politiko. Potem live se strinjam z vašimi vprašanji in pripombami in tukaj potrebujem vašo podporo pri pogajanjih. Naj vas še enkrat spomnim, kaj je povedal svet. Glede, proračun EU je majhen in svet še vedno pri obravnavi um, želi znižati proračun. In potem pri obveznostih rečejo nekaj, ampak potem uh, poskušajo ne plačati sprejetih obveznosti. To, mislim, mora biti težava za vse nas. To ne sme skrbeti samo parlament, ampak vse institucije. Sem si tudi zapisal vaše pomisleke glede vseh teh stvari in. Eh, to je tudi že po večini vključeno v proračun, ki ga predstavljam. Večino pomislekov se že vključil in ja, seveda, agencije bodo zelo, zelo težavno vprašanje. Upam, da bo svet med obravnavo sprejel odločitve, ki ne bodo še poglabljale problemov. Še zdaj imamo zadosti problemov s tem osnutkom proračuna komisije in bomo sedaj videli, kako bo s tem šel svetu. Bomo videli, kaj bo um, tukaj narejeno in seveda bomo poskušali poštivati tudi vaše pomisleke in pa predlagane rešitve. Ne vem, ali imamo lahko tudi negativne prioritete ali ne, ampak na tej točki je to, mislim, da že nekaj druga razprava. Ne za sedaj. Hvala. hvala. Oze Manuel. Hvala, da si oziroma boš upošteval naše prioritete. No, ampak, gledajte, imamo velike težave z agencijami, to kot prvo. In upam, da boste upoštevali naše delo. Za konec bi se rad zahvalil vsem um, kolegom in pa vam, da ste prišli sem. Sedaj pa še rok za. Torej, um, mnenje bomo obravnavali 15. ali pa 16. julija. Potem Koreper v svetu uh, bo sprejel stališče nekje do konca julija. Rok za vložitev predloga spremem potem odboru pa je 17. julija. In to je to za dopovdne in se vidimo popovdne. Dobar tek.